nadaljevali in tudi jutri bomo nadaljevali zasedanjem od devetih naprej. Eh, dnevni red je bil objavljen na spretni strani parlamenta. Lahko noč.